Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Začeli bomo s 23. točko pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Začeli bomo z MIFID in MIFIR. Predtem pa smo se odločili tudi, da bomo del tega slota namenili PSD 2 kar zadeva močno autentifikacijo strank, zato ker smo zdaj končno sprejeli ta akt. Še vedno smo v okviru nadzora. Hmm. Teoretično je mogoče še vedno ugovarjati, ampak vsi vemo, da so bile razprave dolge med EBO in komisijo, pa tudi med komisijo in parlamentom. Parlament je poskusil izboljšati to besedilo. Besedilo je zdaj pred nami, več lahko povemo kasneje, ampak gledano globalno je rezultat pozitiven, morda nekoliko kompleksen, pa vendar pozitiven zato ker zapletenih stvari ni mogoče vedno rešiti na preprost način, včasih je pač treba sprejeti kompleksno rešitev. Ampak mislim, da smo rešili različne težave na uravnotežen način. Hvala komisiji. In besedo bom dal gospodu Ferberju, poročevalcu. Ali bomo najprej prisluhnili komisiji. Komisija, izvolite najprej, dobite besedo vi. In dobrodošli, seveda. Hvala. RTS, ki ga pregledujete danes, postavlja visoke standarde glede varnosti elektronskih plačil. Stopnje goljofij bomo zmanjšali, zato ker bomo zahtevali močno autentifikacijo strank. To je predpogoj za oblikovanje zaupanja v spletno trgovanje in elektronska plačila. Seveda pa vsi veste, da je pri regulativnem tehničnem standardu najbolj sporno vprašanje zagotavljanje varnih komunikacij med bankami in tretjimi stranmi. Intenzivne razprave smo imeli z deležniki, državami, članicami in evropskimi poslanci. Zato smo na osnovi tega našli ustrezen način za reševanje pomislekov bank in potrošniških organizacij v zvezi z vprašanjem screen scrapinga. Mislim, da smo prav tako naslovili pomisleke podjetij FinTech, zato ker so se ta podjetja bala, da jim novi umestniki ne bodo omogočili ponujanja inovativnih storitev. RTS, ki smo ga sprejeli, sledi na svetom EBE. Uporabili bomo namenske umestnike. Če jih banke zagotavljajo, potem so ti umestniki obvezni, ampak zagotovili smo tudi močnejša varovala za podjetja FinTech. Če API ne izpolnjuje njihovih standardov, morajo banke zagotoviti alternativni dostop v okviru spletnega bančništva. Zato menimo, da RTS zdaj vključuje močne spodbude za vse deležnike na trgu, zato da sodelujejo in da razvijajo močne standarde za API. To bo zagotovilo več inovacij, banke bodo imele tako platforme, na katerih lahko pripravijo nove storitve, podobno kot se je zgodilo pri pametnih telefonih. Prve reakcije akterjev na trgu so zelo pozitivne z obeh strani, tako podjetja Fintech kot tudi banke, pozitivno gledajo na ta razvoj dogodkov, zdaj pa bodo začeli razvijati standarde za namenske komunikacijske umestnike. Komisija pa bo oblikovala skupino, ki bo olajšala sodelovanje med bankami in podjetji Fintech. Prvo zasedanje bo v ponedeljek. Akteri na trgu nam pravijo, da potrebujejo gotovost čim prej, kar zadeva pravni okvir. Mislim, da bomo morali kmalo začeti z delom na tem. Upamo, da bomo lahko kmalo dobili podporo Evropskega parlamenta in sveta za to, da bi RTS lahko objavili v uradnem listu. Upamo, da že marca. Hvala. Hvala. EBA, Dirk Haubrecht hvala, poskusil bom končati v minuti. Hvala komisiji, da so dosegli napredek v zvezi s tem RTS. Nismo prepričani kot komisija, da je ta RTS dober. Razlogi za to so vsebinski in postopki, postopkovni. Postopkovno zato, ker je komisija zavrnila nekatere pomisleke, ki smo jih imeli ali pa jih ni vključila. To so bili pomisleki, ki smo jih izrazili junija. Komisija seveda to lahko stori. Novembra je bil sprejet RTS. Ugotovili pa smo, da so bile vključene dodatne zahteve, ki jih prej nismo poznali in ne bi si želeli pokomentirati to, preden je bilo sprejeto. Do tega ni prišlo še pri nobenem prejšnjem tehničnem standardu, ki smo ga razvili. Pripravili smo pismo in tam izražamo svoje pomisleke. Dali ste mi 60 sekund, zato bom upozoril samo na en pomislek, ki ga imamo in sicer v zvezi s tem, do kolikšne mere je to uravnotežena rešitev in v kolikšni meri to izpolnjuje pomisleke obeh strani glede screen scrapinga in ali naj to dovolimo. Naše mnenje je drugačno. Naši stiki z industrijo so takšni, da dobivamo drugačne mnenja, ampak če komisija in parlament menita, da je to uravnoteženo, potem je pač to posledica dejstva, da se nismo odločili, ali bomo dovolili screen scraping ali ne. Zdaj bo to odločitev moralo sprejeti EBA ali pa nacionalni organi, ključna odločitev je bila zdaj preložena. RTS je oblikovan tako, da se odločitev v zvezi z screen scrapingom sprejme na nacionalni ravni, glede na umestnik, ki ga bodo banke zagotovile. Vprašanje bo, ali je umestnik združljiv z RTS. Vprašanje pa je, seveda, ali so ti umestniki zanesljivi. To je ocena na osnovi IKT, EBA in nacionalni organi niso opremljeni za sprejemanje teh odločitev. Ne gre za ocenjevanje API-jev, ampak eh, API deluje le tako dobro, kot deluje struktura IKT banke. Treba je opraviti več tisoč ocen, zato ker je šest tisoč bank v Evropi. Veliko dela nas torej čaka, če sklenem. V oceni je treba izpolniti različne pogoje v zvezi z RTS. Eden od teh pogojev nas še posebej skrbi. Sprejeti je treba težke odločitve, pristojni organi morajo sprejeti te odločitve in eden od teh pogojev je, da bodo nacionalni organi morali ugotoviti, ali so ti umestniki, ki jih zagotavljajo banke, takšne, da izpolnjujejo zahteve TPP-jev. Torej, ali je banka upravičena do tega, da bo umestnik izuzet iz teh pravnih zahtev, seveda ocena pa je odvisna od ocene TPP-ja. To je nenavadna pravna konstrukcija. V prihodnosti se nam zdi, da bi to lahko vodilo do težav. Bolje bi bilo, če bi to rešili čim prej, morda v mesecu ali dveh, bolje tako, kot pa da imamo veliko težavnih razprav za veliko število bank čez 6 ali 12 mesecev. Hvala. No, to je pa res zaskrbljujoče. Nekaj bom povedal v zvezi s tem, ampak eh, najprej poročevalec. Hvala. Hvala komisiji, hvala Ebi za komentarje imeli smo žgoče razprave, ne samo tukaj, tudi na štiri oči. Mislim, da nam je uspelo najti dober kompromis, kompromis, ki izpolnjuje cilje PSD2, torej da bi odprli trge za plačila, zaščititi pa moramo potrošnike in tudi zagotoviti varstvo podatkov. Tisto, kar jaz slišim od trgov, je, da gre za uravnotežen kompromis. Zato sem zadovoljen s tem, kar nam je predstavila komisija. Dve kratke vprašanje imam. RTS predvideva, da nacionalni organi pripravijo rešitev ali da lahko pripravijo rešitev, če so izpolnjeni določeni pogoji. Eden od teh pogojev je, da mora umestnik opraviti tri mesečno preizkušanje in zagotoviti je treba, da so storitve na zadovoljujoči ravni. Zanima me, kaj se zgodi, če umestnik ne izpolni teh pogojev. Zanima me, ali v tem primeru odloča nacionalni organ in kako lahko zagotovimo, da ne pride do arbitraže kar zadeva stresne teste, me zanima naslednje. Nacionalni organi morajo preveriti in nadzirati stresne teste in potem, ko se mesto opredeli, če stresnega testa ne opravi, potem je treba stresne teste ponoviti. Zanima me, v kakšnem intervalu in zanima me, ali imamo kakšne smernice in tehnične predpise v zvezi s tem, zato da zagotovimo, da bodo stresni testi primerljivi med posameznimi državami, ne da bomo v eni državi opravljali teste tako, v drugi državi pa drugače. To so moje vprašanja. Hvala. Hvala, gospod Ludvikson. Hvala lepa. Mislim, da so predlogi komisije glede močne autentifikacije strank dober kompromis med interesi podjetij fintech in interesi bank. Namenski umestnik bo obvezen za TPP, ko se bodo morali identificirati bankam, sveda, če je na voljo ustrezna tehnologija. Komisija je uvedla rezervno rešitev in s tem bomo zagotovili, da te BP lahko izvajajo plačila, tudi če bi se pri umestniku pojavile težave, kar zadeva predlog EBE za RTS. Mislim, da je parlament tukaj odigral zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju enakih možnosti na trgu za finančne storitve. Predlog komisije za RTS bo zagotovil dostop za TPP-je in zato, da bodo potrošniki imeli dostop do teh podatkov, ko bodo želeli. Zato podpiram predlagani RTS komisije in hvala lepo za besedo. You, uh, hvala lepa, še kdo? Tudi sam želim povedati nekaj besed. zavedam se dejstva, da je to posebno vprašanje. Vem, da to ni popolna rešitev. V parlamentu imamo različna mnenja, kako sem povedal na začetku. Izvirni predlogi EBE so mi bili všeč. Ampak eh, stvar je v tem, da imamo zdaj izuzetja za te rezervne rešitve. Imamo umestnik, rezervo in izuzeti za rezervo in tako naprej. Dobro, ampak eh, takšen je pač kompromis. Kompromise je pač treba na nek način oblikovati. Spoštovati moramo tudi prejšnjo besedilo, ki jih je sprejela komisija. To izuzetje je po mojem mnenju korak naprej. Seveda, pojavljajo se vprašanja v zvezi s tem, kako bo to konkretno delovalo, zato ker eh, ključno vlogo bo odigrala EBA, zato da poskrbimo, da bodo nacionalni organi imeli podobna tolmačenja glede ocenjevanja umestnikov. In seveda moramo preprečiti različna tolmačenja, ki bi lahko škodila delovanju skupnega trga za plačila. Pristojni organi imajo tudi druge naloge, naprimer ugotavljanje stopnje varnosti, plačil, ugotavljanje stanja protokolov v skladu z členom 17. Gre za združljivost eh, umestnikov in drugih predpisov in tako naprej. Prav tako morajo nadzirati stresne teste, kakor je navedeno v členu 32.2. Nalog je veliko in če želimo zagotoviti konvergenco na ravni nadzora in če želimo zagotoviti varstvo potrošnikov, potem je jasno, da bodo pristojni organi morali sodelovati, torej EBA, komisija in deležniki. Takšna konvergenca je predvidena tudi zato, da bi poenostavili določene nejasne vidike RTS-a, naprimer kar zadeva izvajanje autentifikacije v okviru umestnika, zato da zagotovimo identiteto uporabnika v celotnem procesu. Ne more biti tako, da mora biti konkurent zadovoljen. Kolikor jaz to razumem, morajo pristojni organi biti tisti, ki uravnoteženo presojajo. Ne moremo uporabiti logike konkurence enega proti drugemu, zato da bo na koncu nastala džungla. Ne? Potrebujemo konvergenco, ki je uravnotežena, dobro, za to bodo potrebni viri in sredstva, to vem, da je problem, ampak to je pač predpogoj. Če želimo, da bo namenski umestnik postal standard, ki je dober za vse. Po drugi strani pa moramo biti pripričani, da bomo zagotovili dovolj varnosti. Izuzeti mora biti koherentno v skladu z standardom ki ne more temeljiti na agresivnosti konkurence. Prav tako ne more biti odvisno od eh, stališča pristojnega organa v zvezi s tem ali onim vprašanjem. Zadevo moramo izvajati tako, kot je treba in to je vprašanje za EBO in za komisijo, torej kako boste rešili ta vprašanja in kako boste poskrbeli, da bo ta cilj tudi dosežen. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, za vaše komentarje. Naj se na kratko odzovem, kakor sem povedal v svojem uvodnem govoru. Smo oblikovali platformo sodelovanja med bankami in podjetji FinTech platforma bo začela delati v ponedeljek in prepričani smo, da bo to forum za razpravo o praktičnih modalitetah. Tam jih bomo lahko tudi opredelili, zato da bi RTS lahko ustrezno izvajali. Skupina bo imela šest mesecev za to, komisija jih bo podpirala podpirala jih bo tudi ECB in upamo, da se bo EBA pridružila. Potem, ko skupina zaključi delo, se lahko pojavi potreba po dodatnih specifikacijah, zato da poskrbimo, da bodo praktični vidiki zastavljeni tako, kot je treba. In smernice EBE ali vprašanja in odgovori z EBO, bi lahko potem tam bili koristni. Nekaj vprašanj ste nam zastavili, kdo naj ocenjuje kakovost umestnikov. No, mi menimo, da bodo to počeli nacionalni nadzorni organi pod seveda okriljem EBE praktične načine lahko še opredelimo, ampak eh, to predlagamo mi. In kar zadeva stresne teste v skupini, ki sem jo omenil, bodo akterji na trgu imeli možnost, da se dogovorijo o tem, kako naj se opredelijo stresni testi. In po potrebi bi lahko na platformi za sodelovanje med eh, podjetji Fintech in bankami poskrbeli, da bo tudi EBA imela ulogo pri tem, kako naj se zastavijo stresni testi. Hvala. Add, but... Samo 10 sekund. Ključno vprašanje, ali je dovoljen screen scraping ali ne ni odgovorjeno. Temu bodo sledile pravne bitke čez 6, 12 ali 18 mesecev. Jasnosti ni in mislim, da nas čaka zelo veliko težav. Hvala lepa. Markus, želiš kaj povedati? Samo še kratek komentar. Ošeč mi je napredek, ki smo ga dosegli dobro, da smo vključili tudi ECB v to. Mislim, da je to sodelovanje tudi v skladu z zakonodajo. Zakonodaja nikoli ni bila namenjena temu, da bi zaščitili banke ali da bi zaščitili podjetja fintech. Ne, zakonodaja je namenjena zaščiti potrošnikov. pristop se meni zato zdi uravnotežen, komisija je opravila dobro delo, obe strani bomo združili v interesu potrošnikov. Zato smo pripravili PSD2, če to upoštevamo, mislim, da smo dosegli dober kompromis. Hvala. Dobro. Mislim, da bodo nacionalni pristojni organi res imeli veliko dela, tega se zavedamo, tudi EBA bo imela veliko dela, to moramo upoštevati pri razpravah o virih, kaj te. Zdaj boste pač morali opraviti nalogo, ki smo vam jo naložili. Želimo si, da namenski umestnik postane standard. Optimalna rešitev je, da imamo namenski umestnik, ki deluje. Zato pa seveda potrebujemo nadzor, zato da ne bo prišlo do zlorab, da ne bo prišlo do zlorabljanja izuzeti na obeh straneh. Po eni strani ne smemo neprimerno omejevati trga in zagotavljanja storitev strankam, po drugi strani pa. ne moremo dopustiti bojkota, zato ker si ena stran želi screen scraping. Torej, potrebujemo jasno vlogo in konvergentno izvajanje, ki ima ta namen. Zavedam se, da je to veliko breme za EBO in za nacionalne organe. Povedal sem, da mi je bolj všeč vaš izvirni RTS ampak glede na to, kako se je razvila razprava, mislim, da je to tudi priložnost, da razvijemo nadzorno zmogljivost, ki bi lahko bila uravnotežena in ki bi lahko zagotovila potrebna varovala. Operatari se ne bodo dogovarjali med seboj, ampak poskrbimo lahko, da bodo vsi sedli za mizo in poskrbimo lahko, da bo igra poštena za vse. Želimo vam obilo uspeha, tukaj smo, da vam pomagamo. Vesel sem, da je komisija povedala, da če so potrebne smernice, če je treba odgovoriti na še kakšna vprašanja, so pripravljeni pomagati. Tudi mi smo, mi smo tukaj, da bomo proces spremljali in da ugotovimo, ali bi potrebovali kakšne popravke. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko, ki jo prepuščam tebi, Markus. Naslednja točka, še v okviru pregleda, je MIFID 2 in enako vrednost s tretjimi državami. Enako kot pri PSD 2, mislim, da lahko postopamo tukaj. Kdo je tukaj strani komisije? besedo dobi Tilman. No, zdaj pa vas vidim. Zdaj pa vidim ekipo Mifit. No, PSD2 ekipa vas je zasenčila. Tilman, dobrodošel. Hvala, da ste tukaj. Izvoli hvala lepa, hvala za to priložnost, da nekoliko govorim o sklepih o enakovrednosti in hvala za priložnost za to, da vam podam zadnje informacije o tem, kaj se je zgodilo na trgih po tem, ko so bile sprejete odločitve o enakovrednosti. Nekaj rezultatov že imamo. Odločitve ali sklepi veljajo že tri mesece, pogovarjamo se z regulatorji v državah, kjer prevladuje enakovrednost, preverjamo, kaj se dogaja v praksi potem, ko se spremajo te odločitve in z vami lahko delim nekaj ugotovitev. Enakovrednost imamo na dveh področjih, kar zadeva izvedene finančne instrumente in trgovanje z delnicami. V prvem primeru gre za schemo vzajemnega priznavanja. Mi podelimo enakovrednost in potem tudi tretja država nam zagotovi enako vrednost za združljivost z njihovimi predpisi. To pomeni, da imamo vsekrat samo eno jurisdikcijo, ki nas priznava, to so ZDA. Kaj ti ZDA, kakor veste, imajo trgovalne zaveze v zvezi z nekaterimi izvedenimi finančnimi instrumenti od leta 2013 in mi imamo kar nekaj dogovorov v zvezi s tako imenovanimi swap execution platforms in tudi ZDA, CFTS je izdal nalog, da lahko tudi v ZDA uporabljajo naše platforme za trgovanje. Gre za zelo likvidne instrumente in CTS-e, ki so temeljijo na indeksih. Prvi rezultati so spodbudni, sistem deluje, samo nekaj obstranskih vprašanj še moramo rešiti, večinoma zato, ker je naš sistem novejši. Ko smo upravili enakorednost, so američani že imeli seznam določenih instrumentov, ki se imenujejo swap execution facilities. Mi imamo torej začetni seznam, tam je okrog ducat mest za trgovanje, ampak izpogajali smo možnost, da ta seznam posodabljamo, ko se seveda pojavljajo nova mesta za trgovanje v Evropi. Po drugi strani pa imamo tudi zahteve glede poročevanja in trgovci v ZDA, ki trgujejo pri nas, so še vedno zavezani obveznostim poročanja, ki veljajo v ZDA. To pomeni, da bodo zdaj priznavali tudi naš sistem poročanja. Ampak naš sistem poročanja se razlikuje od sistema v ZDA. To pomeni, da se moramo še malce pogajati v zvezi s to točko. To pomeni, da to ne ogroža ozemnega priznavanja kot takega. In še nekaj jurisdikcij, kar zadeva izvedene finančne instrumente, kjer še nimamo enakovrednosti, Hongkong, Singapur in Avstralija, takoj ko bodo uvedli takšne obveznosti, bomo začeli pogajanja in takoj, ko bodo torej sprožili odločitev, bodo priznali tudi evropska mesta za trgovanje zdaj pa delnice, kar zadeva obveznosti glede trgovanja z delnicami. ZDA, Švica, Hongkong in Avstralija so zaenkrat vključene v to, še ena odločitev nas čaka, zadeva pa Južno Afriko. Upamo, da bomo to zaključili čim prej. In pri teh jurisdikcijah lahko rečem, da smo potem pokrili vse jurisdikcije z akterji, ki veliko trgujejo tudi v EU. To je merilo za naše obveznosti glede trgovanja. Začne veljati, ko določen trgovec veliko trguje tudi v EU. Gre predvsem za scenarije kotiranja na dveh borzah. To smo pokrili z Avstralijo, Hongkongom in ZDA, prav tako smo priznali tudi Švico, vse komponente SMI iz Švice se trgujejo veliko v EU, zato je ta odločitev bila potrebna. Prav tako je kar nekaj delnic, ki kotirajo tako na vorzi v EU kot v ZDA in zato je torej. ZDA v tem svežnju. Če sem pošten, imamo dve ali tri delnice, ki kotirajo pri nas in na Hongkongu, pa tudi z Avstralijo je podobno, ampak vseeno mi smo priznali tudi ti dve jurisdikciji. Če sklenem prve rezultate, kaj se je zgodilo potem, ko smo sprejeli sklepe o enakovrednosti, se je kaj spremenilo glede vzorcev trgovanja, začel bom z Švico. Švica ima kar nekaj trgovskega volumna v EU in enako velja tudi v nasprotnem primeru. Običajno gre za razmerje 50-50, pojavlja pa se tudi razmerje 70-30 ali 60-40. Na začetku se je pojavilo naslednje. prišlo je do migracije na platforme v Švico. Šest bors je povečalo delež v SMI 20 iz 61 na 71 odstotkov evropske trgovske platforme, ki trgujejo komponence SMI 20, so izgubile tržni delež med 2 ali 3 odstotke. švicarski trg je manjši, ima več volumna in po priznavanju smo dejansko ugotovili, da je nekaj trgovine in nekaj trgovanja šlo tja. To preučujemo z ESMO, ampak seveda potreba je, da uravnotežimo velikosti trgov v Evropi in v Švici, zato bomo imeli enake možnosti po priznavanju enakovrednosti. In zdaj še ZDA, kakor veste, imamo približno ducat izdajateljev, ki kotirajo na obeh borzah, torej v EU in v ZDA. V ZDA so razmere drugačne, v ZDA gre predvsem za sekundarno navajanje. Volumna v ZDA je veliko manj kot v EU. Prvo ok. Prvi rezultati kažejo, da ni bilo nekih razlik, ni prišlo do povečanja trgovinskih tokov v teh desetih ali dvanajstih primerih, štirinajstih je, ki so pod obveznostjo poročanja, deset v EU in štiri v ZDA. Prve številke kažejo, da se je trgovanje v ZDA s temi delnicami dejansko zmanjšalo. Ne moramo reči, da je to moč pripisati podjetje MIFID, ampak volumen je padel v prvih treh tednih januarja, če to primerjamo z prvimi tremi tedni januarja 2017. Delitev je ostala stabilna, 66 jih je na borzi, 3, 34 pa zunaj borze po sprejetju sklepa enakovrednosti, torej ni prišlo do spremembe vzorcev glede trgovanja s temi delnicami v ZDA. Če povzamem, kar zadeva delnice, mislim, da so zadeve urejene z najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji, vsaj tam, kjer imamo sklepe o enakovrednosti. Posledice so seveda veliko večje. V Švici prišlo je do migracije v Švico, zato ker se delovni čas prekriva. Tam, kjer se delovni čas ne prekriva, naprimer z ZDA, tam pa ni bilo sprememb. V ZDA se je volumen celo zmanjšal in nikakor se ni spremenilo ravnotežje s tretjimi državami, kar zadeva trgovanje na borzah in zunaj borze. Zadeva je stabilna 66 na borzi in 34 zunaj borze. Hvala. Hvala, kolega Ljude. Sedaj pa kolega Osteman iz Esme, takoj dobite besedo. Hvala lepa. Hvala, ker imamo to obravnavo o MIFID-u, o razpravi glede procesa enačanja o MIFID-2. Seveda lahko z veseljem delimo z vami naše mnenje o vseh odločitvah glede enačanja. Najprej trgovinsko obveznosti glede delnic kakšne so obveznosti ESME izven teh obveznosti, potem kakšno je trgovanje z EU, potem bom omenil tudi trgovinske obveznosti z vedenimi finančnimi instrumenti, na koncu bom omenil splošne obveznosti pri MIFID-u 2. Najprej, glede trgovinskih obveznosti pri delnicah, lahko potrdim, da je po vsem svetu tako, da so bile te obveznosti predmet zanimanja Evropske unije in izven Evropske unije. Velika količina delnic, ki imajo največ likvidnosti izven EU, v tujih državah. Pri teh delnicah se večinoma trguje v Evropski uniji, tako da je to v okviru MIFID-a 2. Tu smo imeli tudi nekaj utemeljenih pomislekov tujih regulatorjev, da bi eh, ta zakonodaja lahko vplivala na njih, na trgovanje. Evropski vlagatelji potem ne bi mogli trgovati na nekaterih tujih trgih, kar bi lahko negativno vplivalo na likvidnost trgovanja tam v tujini in to bi lahko tudi slabo vplivalo na izvedbo evropskih vlagateljev. Tako da pozdravljamo to, da je Evropska komisija potrdila enakovrednost oziroma enakovredne zahteve, kajti s tem bomo lahko zagotovili enako dostopanje evropskih vlagateljev do vseh trgov, tako da bi bilo to dobro za vse udeležence na trgu. Na hitro bi eh, tudi osvetlil, kakšna je razsežnost MIFID-2. Ne vem, če poznate pobudo ESME na področju izven, izven MIFID-a 2, izven enakovrednosti, sicer gre za obveznosti glede preglednosti. To velja za vse instrumente, s katerimi se trguje v Evropske unije ponovno, ko imamo največ likvidnosti izven Evropske unije in imamo le malo trgovanja v Evropski uniji. Kaj to pomeni? Če imamo trgovanje v tretjih državah in imamo pri tem evropsko podjetje, ki trguje v tretjih državah, je treba obvestiti o tem, ampak to je menda zelo obremenjujoče, kaj ti vse je že pregledno, kaj ti trgovanje poteka v tretji državi. ESMA je sedaj v procesu preverjanja, če je trgovanje že podvrženo obveznosti in preglednosti v tretji državah. Če ja, potem tega ni treba ponovno poročati v Evropski uniji. Ta pobuda ESME je zbudila veliko interesa. Dobili smo tudi več kot 100 prispevkov iz tujih držav, tako da moramo to oceniti v letošnjem letu. Sedaj pa trgovinske obveznosti za izvedene finančne instrumente. Najprej lahko rečem, da smo zadovoljni, ker so bili tehnični standardi SME sprejeti pravočasno. Začeli bodo veljati od januarja letošnjem letu. Tu gre za obveznosti, ki jih je Evropska unija sprejela v okviru G20, tako da je veliko bolj pomembno, da se tu posvetimo mednarodni dimenziji. ESMA je oblikovala svoje tehnične standarde in to uskladila z mednarodno dimenzijo. Tu smo tudi preučevali trgovinsko obveznosti, ki že velja v drugih državah, zlasti v ZDA. Tako da tudi mi pozdravljamo to, da je Evropska komisija sprejela vse obveznosti glede enačanja ZDA, tako da bomo imeli isto trgovanje na vseh trgih, ko gre izvedene finančne instrumente. V okviru teh obveznosti m, naj bi to vplivalo na predvsem manj držav pri izvedenih finančnih instrumentih kot pri delnicah, ampak vseeno je tu treba preučiti vse večje jurisdikcije. In na koncu še hiter pregled vseh enakih sistemov, sistemov enačanja v okviru MIFID-2. Seveda so vse te odločitve zelo pomembne zlasti v kontekstu Brexita. Mogoče bodo odnose s tretjimi državami postali še bolj pomembni prav zaradi tega v prihodnosti ta sistem enakovrednosti MIFID-a 2 se nam zdi zelo zapleten. In eh, jaz sem zato meni, da če bi imeli priložnost, bi mogoče lahko še enkrat preučili sistem tretje države v okviru MIFID-a 2. Mi smo pripravljeni pomagati, hvala in veselimo se odgovorov na morabitno vprašanje, ki bi jih imeli. Hvala. Sedaj pa pogajalska ekipa MIFID-a. Najprej ekipa poročanja. Hvala lepa, hvala za pregled, ki ste nam ga dali. Kar zadeva sporozume glede enakovrednosti, glede izvedenih finančnih instrumentov imamo to za ZDA, pri delnicah pa imamo Hongkong, Avstralijo, ZDA in Švico. Pri izvedenih finančnih instrumentih zaenkrat rezultati niso posebej dobri, kakšne so posledice glede obveznosti do trgovanja. Ali lahko Evropska unija izpolni svoje zahteve, če je seznam jurisdikcij, s katerimi imamo enakorednost tako kratek. Zanima me, kaj lahko storimo še na področju podaljšanja seznamov pri obeh primerih. Če govorimo o sklepih o enakorednosti, me zanima naslednje, tudi če socialisti ne poslušajo. Zanima me, kakšne izkušnje ima komisija, kakšne izkušnje si je pridobila v novih pogajanjih. Zanima me, ali imate tudi dovolj virov za to, da boste prišli do ustrezne odločitve. Zakaj to sprašujem? Zaradi sporazuma o enakovrednosti z ZDA, še posebej kar zadeva. A lahko tudi jaz slišim vaše šale? Gre za RTS, za alternativne trgovinske sisteme. V Evropi je to zdaj omejeno. Moj občutek je, da na koncu odloča SEC in komisija je potem preprosto prevzela odločitve SEC. Komisija bi morala poskrbeti, da organi tretjih držav ne posredujejo napačnih informacij, kar zadeva ESMO. Vprašanje Steve Major je 20. novembra govoril o nekaterih problematičnih elementih, kar zadeva režime tretjih držav. Manjka, naprimer, univerzalni evropski režim za tretje države, ki želijo trgovati v EU. Tudi možnost obstaja, da bi na kratek rok ustavili trgovanje in eh, ne smemo dopustiti, da bi podjetja iz tretjih držav imela manjše obveznosti ali bila izpostavljena nižjim startardom kot podjetja iz EU. Zanima me, kaj menite o tem. Se upravičujem, da še enkrat govorim o tej temi, namreč imamo državo, ki je zaenkrat še v EU, kmalo pa bo tretja država, ko smo govorili o MIFID 2, nihče ni govoril o možnosti. Brexita. Režim tretjih držav v MIFID 2 ni bil oblikovan tako, da bi največji kapitalski trg v Evropi postal tretja država. Veliko je seveda odvisno od eh, prihodnega odnosa, ki ga bomo imeli med Združenim kraljestvom in EU, ampak zanima me, kaj ESMA meni v zvezi s tem in MIFID 2 in ali so potrebne spremembe. Hvaležen bi bil, še posebej, če poveste, kaj je v zvezi z določbami v 35. in 36. členu v MIFIR-u. Vem, da je to malce zunaj razprave, ampak seveda vseeno nas to zanima. Prvo, če res izvolite. Mm, Mislim, da ste povedali bistveno. Glede na kovrednosti me skrbita dve zadevi. Najprej to, kako žal v teh trenutkih, ko obravnavamo ta vprašanja, kako lahko tu prediciramo prihodni sistem, kaj ti vidimo, da je vse predvidljivo, ampak Brexit prinaša kar nekaj negotovosti. Vi ste kot poročevalec to omenili in to, kar se je dogajalo tudi pri sistemu enačanja z ZDA, to je bilo problematično v parlamentu. Vem, da se je komisija odločila, da naj bi pooblastila parlamenta, da lahko poseže v delegirane akte glede insolventnosti dve in glede načine. Tu ne gre za nekaj, kar bi komisija dejala v spredje, ampak na ključno pa smo v zadnjem trenutku brez kakršne koli preglednosti pri teh sistemih odkrili kar nekaj vidikov in to je lahko problematično. To mora biti jasno, kaj ti ta vprašanja bodo postala še toliko bolj pomembna že v tej perspektivi Brexita. Hvala. Uh, Kolegica, okay. hvala. Vesela sem komentarjev Toma Ludeja, kajti to je zelo upravičeno. Seveda imamo dva razloga, zakaj smo šli po poti sistema enačanja MIFID-2, kajti trgovinske obveznosti pri izvedenih finančnih instrumentih so bile pri nas precej zadaj za ZDA in naši apotefi so prišli pozneje, tako da je bil to glavni razlog, zakaj smo uh, sploh spregovorili o teh sistemih v okviru MIFID-a, da ne bi uh, šla vsa trgovina in da ne bi šlo vse, kar je pri evropskih vlagateljih ZDA. No, pri eh, lesničkem kapitalu smo vedno govorili o trgovini z delnicami Apple v Nemčiji. Uh, evropski uraganitelji so bili tu v slabšem položaju, ker niso imeli dostopa do primarnega vira likvidnosti v ZDA, ampak so lahko trgovali le z manjšim deležem v Evropi. Tu je bila ta razprava glede inače, ni bila obsežna in sedaj, ko potem govorimo o takšnih sistemih več, je to nekaj, kar je pomembno. Mogoče bi lahko to vključili že v začetku triologe ne pa, da to dodajamo na koncu razprave. To je treba pravčiti. Omenjali ste švicarski primer. Tu imamo kar nekaj razlik med tem, da skušamo urediti sistem enakovrednosti za dvojne kotirane delnice, ki kotirajo v Evropski uniji. Najprej imamo trg, kjer imamo vsaj polovico sekundarnega trgovanja na samih evropskih trgih torej, tu imamo evropske trge. In to, da bi potem švicarski trg bil enak temu, da imamo isti sistem kot pri dvojnem kotirajočem podjetju, ne, to ni isto. Ampak to, da imamo enak sistem v Švici, ja, to velja. Nujno moramo najti nek način, kako bi jih lahko vključili tudi v evropski sistem. In glede tega, da bi imeli isto enačenje, da bi imeli povsem isti dostop. To je treba urediti čim prej. Bolj kot zavlačujemo, imajo nacionalni pristojni organi v državah članicah le eno možnost in sicer, da dajo izjemo za te trge Evropske unije, za ta podjetja, tako da ne uporabljajo le um, evropskih trgov, ampak da morajo poštevati tudi švicarski sistem. Mislim, da se sedaj iščejo načini, kako se izogniti pravilom, da ne bi. Um, evropski trgi bili tu v slabšem položaju. Potrebujemo hitre rešitve, tako da bo to urejeno k malu. Mislim, da je to drugačna situacija od te, ko imamo dvojne kotirajoče delnice na borzi. Mislim, da teh zadev ni lahko nadzorovati. Kot veste, številni tu naj bi 3. januarja leto začeli izvajati MIFID 2 in 17 držav od 28 ni posem vključilo direktive MIFID 2 v nacionalno pravo in ne izvajajo uredbe od 3. januarja. To je polovica držav članic. In ta polovica ne izvaja naših pravil. In ko tu preverjamo enačenje drugih jurisdikcij po svetu, kako je s tem, ko pa pri nas doma tega ne izvajamo. In če je to tako, potem je to res problematično. Tu imamo evropska pravila, ki niso enaka drugim, potem pa če to seveda povežemo tudi s tretjimi državami, je to zelo problematično. Tudi druge države tega ne more sprejeti. No, te politične odločitve, ki temeljijo na tehničnem znanju, so pomembne. Ampak to ni formalni sistem. Formalni sistem ni problematičen in eh, Švicari so poslali kar nekaj pritožb potem, da je to enoletna odločitev, ko pa so mislili, da, da bo to stalna odločitev. In to kaže na to, da je to veliko bolj politično kot pa tehnično vprašanje. Ne vem, kako rešiti to težko vprašanje. Mogoče lahko začnemo s tem, da gre tu pravzaprav za neko vredne sisteme. Ali je to formalni proces, se moramo vprašati, ali naj to urejamo razdrobljeno v vsakem zakonodajnem aktu ali ne, ali naj začnemo iz nič, da bi vedeli, kaj želimo doseči. Sveda, me najbolj skrbi Brexit. To je nekaj, kar bo treba urediti na zelo visoki ravni. 30 dni za obvestilo in način na največjih finančnih trgih, ne vem, to ne bo delovalo. Vemo, da je tu že kar nekaj politične razprave in da naj bi to ureli na posamični ravni, pri posamičnih trgih, to ne bo dobro ne za evropske vlagatelje, kot tudi ne za države članice evropske, kot tudi nekdanje države članice, ko bo Britanija odšla. Torej, enakovredni sistemi, to je zelo problematična tema. Nekdani komisar Lord Hill je tudi opozarjal na to, da bo to zelo problematično. Tu bomo potrebovali horizontalno delo. In to je omenil še pred referendumom o Brexitu, tako da posem razumem, da se situacija spremenila. Ampak to je še bolj nujno kot tekoli prej, da imamo horizontalno delo. Tako da uh, poslove s evropskih kapitalskih trgov ostal na visoki ravni po vsem svetu, namesto da bi zaradi teh političnih odločitev bil v slabšem položaju. Hvala. Karolina iz Liberalce. Karolin, želiš besedo? Ne, zaenkrat ne. Dobro, sedaj pa pritegni pozornost predsednika Ashley Fox. Hvala, predsednik. Prešel sem na to razpravo, da bi govori o PSD2 in o potrevanju strank. Ja, ampak eh, predsedujoče se je odločil, da bo spremenil vrstni red. Mora je oditi. In sedaj govorimo o MIFIDu, ne o PSD2. Vem, predsedujoče, ampak rad bi videl, kdaj so člani dobili to informacijo. Jaz sem mm, dobil obvestilo, da moramo ob 9.50 biti tu, da bi imel točko o tem. Ja, včeraj ste prijeli elektronsko pošto. Kdaj? Kdaj ste to poslali? No, jaz nisem prejel tega pravočasno in bil sem v pisarni ob devetih in nisem dobil tega do 9.45. Takšne odločitve je treba poslati naprej in mi prejemamo veliko elektronske pošte. Predsedujoči, zato nisem bil prisoten prej. Jaz se upravičujem, ampak eh, našo službo tu sprašujem, kdaj je bila elektronska pošta poslana. Še kdo želi besedo pri MIFI do dve? Pri postopkih enakovrednosti? Oh, to je bilo poslano včeraj do povdne, pred 12. ob 11. in 38. Prosim, da preverite še enkrat vašo elektronsko pošto. Kaj je s tem mikrofonom? Dobro, gremo ponovno po istem vrstnem redu, gospod Ljude, potem pa kolega Osterman. Gospod Ljude. Ja, hvala za to priložnost, da lahko odgovorim na nekatera zelo pomembna vprašanja, ki so bila zastavljena pri izvedeni finančni instrumenti. Uh, No, pravite, da je kritje izvedenih finančnih instrumentov majhno, ker imamo le en sistem enakovrednosti z ZDA, z ZTFT, ampak istočasno ta sistem pokriva 95 odstotkov vseh zamenjav, s katerimi se trguje izven Evropske unije. In sicer imamo dva velika trgovinska centra za zamenjavo, swap. Prosim, da se umirite tam. Torej, imamo dva velika trgovinska centra na svetu Evropske unije in v ZDA. Z ameriško CFTC odločitev smo pokrili več kot 90 odstotkov trgovine swap izven Evropske unije, torej zamenjave. Imamo tudi druge jurisdikcije, s katerimi smo v stiku, recimo zlasti s Singapurjem, tudi s Hongkongom smo v stiku. Tam še ni teh trgovinskih obveznosti in prosili smo jih naj to prepoznajo takoj, ko bo to institucionalizirano, ampak eh, tu gre za majhne odstotke. En odstotek največ, v večini primerov je to. In V bistvu gre za to, da imamo lahko učinkovito enačanje v prid evropskim trgom oziroma krajem trgovanja le, če nas bodo priznali. Torej, pri izvedenih finančnih instrumentih gre za recipročne sisteme. Tudi oni nas morajo priznati in zato moramo počakati, da bodo priznali trgovinsko obveznosti in to je potem predmet priznavanja. Ampak mislim, da bomo v letošnjem letu lahko šli naprej v pogajanjih tako s Singapurjem kot s Hongkongom pri tem preostalem delu kritja. Glede ZDA, glede vključevanja alternativnih sistemov trgovanja, če imamo sisteme enakovrednosti in je to resen sistem, potem je treba razumeti tudi sisteme tretjih držav, celotih je treba razumeti, kajti drugače jih ne moramo priznati. Mislim, da smo to dosegli pri ZDA. Ni pošteno reči, da nismo pristojni za to delo. Jaz imam odlično ekipo, ki dela na tem, imam zelo dobre informacije iz tretjih držav. Ampak res je, ti sistemi ne bodo vedno stotno odraz naših sistemov. Pač tako je. Imamo z veliko zelo razviti trgovinskih jurisdikcij, kot recimo ZDA in ta imajo zelo, zelo pregledne in odprte sisteme, In to ne odraža vedno sistema MIFID v vseh vedikih, ampak dobro, če govorimo o holističnem pristopu, o tem, če imamo najboljše izvrševanje, če imamo konkurenčne cene, mislim, da potem je to primerljivo z evropskim sistemom. To se je zgodilo v ZDA. Potem imam tu še nekaj drugih statistik, da dokažem, da smo dobro delali, da smo dobro ocenili sistem enakovrednosti. Pri delnicah, ki so podvržene temu sistemu, imamo deset različnih sistemov za trgovanje Evropske unije. Mi smo prosili ZDA, da pošljajo stopnje izvrševanja in lahko rečem, da smo pri vseh delnicah z eno izjemo videli, da se vse izvrši do zadnjega centa. Torej, vse delnice, ki so podvržene priznava, pri, sistemu priznavanja, se izvršujejo po najboljši možni stopni torej en cent in potem imamo le eno izjemo in sicer gre tu za tick size pilot, tam pa imamo 5 centov. Torej, kot smo rekli, pri teh sistemih enakovrednosti imamo kraje trgovanja, ki so priznani, imamo tudi najboljšo možno stopnjo izvrševanja v ZDA. Torej, Vsekakor to ni bila napačna odločitev, ampak vseeno bomo to nadzorovali. Vključili bomo nekatere ATS, vsi niso bili izbrani, ampak le tisti, ki trgujejo z delnicami, ki so podvržene tem obveznostim. Te bomo nadzorovali, ampak seveda smo sprejeli dobro odločitev glede teh platform in to so tudi najboljše možne stopnje za izvrševanje ZDA. Potem nadzorujemo še nekaj, to je naslednje vprašanje. Nadzorujemo tudi velikosti tikov v Švici. To je zelo pomembno za nas. Letošnje leto bo dobro izhodišče. To imamo eno leto časa, da bi videli, kako bo s tem. In če moramo potem urediti tudi te obresne mere, bomo videli, kako bo s tem. Tako da ne bo nihče v slabšem položaju, ko gre za te trgovinske platforme. Na koncu še nekaj glede splošne politike o sistemih enakovrednosti. Imamo predlog, kot ga poznate iz decembra lani. Tu gre za reformo nekaterih vidikov sistema enakovrednosti stojih držav. Tu bolj poudarjamo sistem regulacije po priznavanju. To je pomembno. ESMA bo tu imela sicer centralno vlogo po priznavanju, da se potem to nadzoruje. ESMA mora biti tu centralna vstopna točka za vse odnose s tretjimi državami. Prav tako mislim, da moramo imeti več memorandumov o soglasju, da bi vedeli, kaj se na regulatorni ravni dogaja tudi v tih državah. To bo pomenilo. In še nekaj, vem, da govorim predolgo. Glede dostopa imamo 35.6. člen. Vsi vemo, da eh, ni več odprtega pristopa na odprte trge. To je zaenkrat začasno prekinjeno. V naslednjih 30 mesecih ne bo premikov, torej imamo dovolj časa, da razmislimo o tej politiki, ko še veljajo te izjeme, dokler ne bodo potekle, bomo to pročevali. Hvala. Hvala lepa. Kolega Usaman je zadnji. Hvala. No, tudi jaz bom šel pri teh točkah po vrsti. Omenili ste trgovinske obveznosti pri izvedenih finančnih instrumentih in to, da imamo to možnost, da mogoče lahko to začasno prekinemo kratkoročno. No, vedno slišimo ta argument, da ko imamo nekatere instrumente, če likvidnost ne nadoma opade pri teh instrumentih, jih ne moremo kar umakniti, kajti zato bi morali spremeniti tehnične standarde in če želimo spremeniti standarde, to je kar nekaj časa in to je problematično. Zato bi mi raje imeli nekaj, da bi to lahko uredili hitreje. No, razumemo, da bomo pri pregledu Emirja, pri Emirju 2.02 to preučili. Tudi pri Singapurju bi morali to storiti pri trgovinskih obveznostih. To je seveda tesno povezano tudi s kliringom izvedenih finančnih instrumentov. Glede trading screens, glede vračevanja trgovinskih obveznosti, kaj smo videli? Videli smo, da imamo zelo barno sliko po Evropski uniji, imamo zelo raznolike sisteme. Tu je kar neka recipročnosti glede trgovinskih prikazov v EU, odnosu do ZDA in tretjih držav, ampak v eni državi pa imamo popolno prepoved prikaza trgovine, tako da to ni poenoteno. In če potem pomislimo na Brexit, največji finančni trg se seli ven, je to razdrobljena slika in mogoče to ni najbolje, da to prikažemo tak način. In mogoče bi to lahko še enkrat preučili, da bi imeli bolj poenotena pravila v Evropi. Potem te situacije, ko so se s temi lahko lažji za nekatere organe tretjih držav, recimo, tu imamo tak primer, da če trgujete z lastnim računom, imate izjemo pri MIFID-u, razen če nimate zelo veliko trgovanja. Tako da bi sicer takšni subjekti morali dobiti licenco po MIFID-u, ampak pravniki pravijo, da MIFID 2 velja, če ste v Evropski uniji potrebujete licenco, če pa ne, pa potem ne. In to ni daljna situacija. In to je ta tema o tem, kako naj bi eh, sisteme enakovrednosti po MIFID-u uredili v prihodnosti. In že pri vstopu je to problematično, kaj ti imamo trgovinske obveznosti glede delnic, glede izvedenih finančnih instrumentov, imamo enačenje, ampak tega pa ni recimo pri preglednosti, kot sem rekel. Torej imamo naše majhne načine reševanja tega na pragmatične načine, potem lahko razmislimo tudi o tem dvojnem sistemu, ko lahko pri evropskih trgih upoštevamo evropski sistem, če pa imamo ločno likvidnost ali deljeno na dva dela, kot recimo pri Švici, potem imamo drugačne rezultate, ker ne moremo imeti eh, glavne likvidnosti Evropske unije, ampak je to na tujem trgu. In potem bi tu lahko imeli nek bolj splošen pristop pri takšnih trgih, ko gre za takšne tržne obveznosti. Glede vlagateljskih podjetij, ponovno sistem je zelo zapleten, kajti tu gre za kombinacijo nacionalnih sistemov, imamo nacionalne sisteme načne, potem imamo začasne izjeme, potem imamo drugačne sisteme. Če imamo recimo vlagatelje, ki vlagajo trgovino na drobno, potem imamo poklicne vlagatelje in uh, vse upravičence. Torej, tu se poraja veliko vprašanj in mi bi prosili za to, da bi mogoče to še enkrat preučili, da bi to res uredili na bolj splošen način. Potem mogoče na hitro še nekaj o velikosti obresnih mir. Mogoče bi lahko podarili da švicari ne počnejo nič narobe pri enotni obresni meri. Mogoče so pač prekopirali evropski sistem in izvajajo posem iste razpredelnice pri enotnih obresnih merah, ampak potem imajo mogoče več likvidnosti pri večjem številu delnic. In mogoče imajo potem bolj konkurenčne enotne obresne mere. Ampak no, ta eh, slika ni enodimenzionalna, potem je to lahko tudi obratno, potem imajo mogoče lahko evropski trgi manj pritožb ker pač ti sistemi niso poenoteni. Ampak to moramo reševati tudi pri obresni meri. Preučiti moramo tudi RTS to odpreti, zato da bi lahko to likvidnost imeli tudi upoštevan v treh državah, če imamo glavni del eh, likvidacije v tretji državi in Evropske unije. Na koncu še zadnja pripomba zadnje številke kažejo, da smo pri desetih državah, ki niso prenesle MIFID-a 2. No, to sicer ni odličen rezultat, ker je že 25. januar, to pa začelo veljati 3. januarja. Uh, Hvala lepa za vse te informacije. Mislim, da se bomo v prihodnje še pogovarjali o MIFID-u, nasplošno tudi o MIFID-u 2. Vesel sem, da smo danes to obravnavali v kontekstu pregleda. Zdaj pa predajam predsedovanje kolegici Swinburne. Dobro jutro Se opravičujem, nisem vedela, da bom predsedovala, šele pred parimi minutami so mi povedali, vse papirje imam pred seboj, ampak vseeno vas prosim za malce potrpljenja. Zdaj prehajamo na letno poročilo o politiki konkurence, poročevalec je Ramon Tremosa, tako da bom predala besedo Ramonu, ki bo naredil uvod v to razpravo. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Danes prvič obravnavamo predloge sprememb. Moram reči, da smo včeraj imeli zelo uspešen prvi sestanek poročevalcev v Senci, dogovorili smo se o številnih kompromisih, zdi se mi, da gremo v pravo smer. Razprava je bila zelo dobra. Dogovorili smo se ne zgolj o konkretni formulaciji predlogov sprememb, temveč tudi o duhu, v katerem naj bi zdaj nadaljevali pri različnih vprašanjih. To je nezavezujoče poročilo, kot sem že povedal. Leta 2013 sem bil prvič poročevalec parlamenta za to poročilo. Najboljše, kar lahko zagotovimo družbi in državljanom, je, da oblikujemo jasno soglasje ter s tem posredujemo jasno sporočilo, demokratičen mandat komisiji, izpostavimo lahko svoje pomisleke, lahko povdarimo tudi dobro delo, ki ga je ustvaril generalni direktorat za konkurenco. Zdi se mi, da smo na podobni poti, da bomo dosegli podoben rezultat. Vsi smo se včeraj, na primer, strinjali glede tega, da si želimo, da bi GD za konkurenco če bi moral opravljati več dela, imel na voljo več finančnih in kadrovskih virov, zato da bi lažje opravljal svoje delo. Govorili smo tudi o poimenovanju. Sam sem fleksibilen glede te točke. Odprt sem tudi do različnih poimenovanj strani držav, saj me poznate že iz prejšnjih let. Rekel sem, da bi moral poimenovati podjetja, naprimer, ki smo jih kaznovali. Mi smo ne zgolj nek forum, temveč parlament, ki mora izpostavljati tudi dejstva. Na no, vse zadnje se je to že javno objavljalo, zato sem predlagal, da se tu še kaj prilagodi. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih s tem v zvezi, vem pa, da je to vprašanje zelo delikatno. Če se lotimo vsebine, pomembne korake naprej smo storili pri bankah, pri davčni konkurenci, pri različnih preiskavah znotraj komisije. Mislim, da bomo dosegli dober rezultat. Na koncu pa pridem predam besedo vam in vam prisluhnem, predno začnemo torej razpravo. Bi rad povedal, da sem vesel, da smo GD za konkurenco dali mandat, da pripravi letno poročilo ter s tem pritisne na nacionalne organe za konkurenco. Države članice imajo neodvisne organe, kjer ne sme biti političnih imenovanj, da bodo na nacionalni ravni ti organi lahko upravljali svoje delo. Se pa že veselimo soglasja s tem v zvezi. Ko govorimo o konkurenci v letalskem sektorju, želimo izboljšati razmere v Evropi. Včeraj smo imeli v tem odboru po glasovanju zelo zanimivo razpravo. Pogovarjali smo se z dvema strokovnjakoma z področja konkurence v letalskem sektorju. Vedno pa upoštevam tudi potrebe, ki izhajajo iz obveznosti zagotavljanja javnih storitev, naprimer pri perifernih regijah, pri otokih, tudi njihovim potrebam je treba zadostiti. Hvala lepa, zdaj pa predlagam, da začnemo razpravo, da prisluhnem vašim mnenjem. Hvala lepa v imenu SD, ne ELS najprej. Kolega Murešan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Teodor Stoložan je poročevalec v Senci, ampak žal danes ne more biti z nami na tej seji, zato me je prosil, da spregovorim v njegovem imenu, kar bom z veseljem tudi storil. Najprej hvala lepa poročevalcu za vse delo, ki ga je opravil pri pripravi tega poročila, pa tudi pri predlogih sprememb, ko je skušal oblikovati kompromise. Včeraj je potekal dober sestanek poročevalcev v Senci, tudi naša skupina je bila prisotna mislim, da se moramo pogovoriti še o parih predlogih sprememb. Potem se bo poročevalec ukvarjal s formulacijo, oblikovati moramo tudi nov kompromis o finančnih storitvah. To je zaenkrat še odprto vprašanje. Nedvomno smo na dobri poti. Zdaj pa kar zadeva vsebino predlogov sprememb. Politika konkurence po našem mnenju ni ena od politik v Evropski uniji, s katero bi se lahko igračkali. Gre za tehnično politiko, ki bi jo morali prepustiti strokovnjakom. Parlament sicer lahko postavi ustrezen okvir, ne moramo pa mi imenovati posameznih podjetij ali nalagati komisiji, kaj od nje pričakujemo v konkretnih primerih. Zato se naša skupina zauzema za splošno objektivno usmeritev, manj subjektivnosti bi si želeli politiko konkurence pustimo raje komisiji in pristojnemu generalnemu direktoratu, ki izpolnjuje svojo vlogo več kot zadovoljivo. To kot prvo. Kot drugo, notranji bančni trg. Veliko smo storili na področju bančništva, tudi z bančno unijo. V zadnjih letih imamo tudi enoten poslovnik, imamo orodja za konvergenčni nadzor. Naša skupina se zato ne strinja s tem, da nam primankuje pravega notranjega bančnega trga. Preveč smo storili v preteklosti, da bi kdorkoli lahko to trdil. Tretje. Preverjamo tudi protikartelne preiskave. podali smo tudi svoje mnenje, bolj splošno mnenje glede teh protikartelnih preiskav, ko gre za zlorabo prevladojočega položaja na trgu. Mislim, da tega vprašanja ne bi smeli zanemariti v tem letnem poročilu. Štiri. Kmetijstvo. Na tem področju dobro sodelujemo s poročevalcem. Nekatere kmetijske termine je treba še opredeliti na bolj natančen način, zato da bomo lahko to terminologijo potem tudi uporabljali. Potem davki. Davke je treba plačati tam, kjer se je zvršila gospodarska dejavnost in kjer je bil ustvarjen dobiček. Deljenje informacij med državami članicami se mora povečati nam se zdi, da je referenca na minimalni korporativni davek nekaj, česar ne bi smeli omenjati v tem poročilu, ker to vsem ne sodi. Korupcija. Korupcija pri javnih naročilih je po našem mnenju nekaj, kar pogosto izkrivlja trg. Glede tega si moramo biti na jasnem. S tem se izkrivlja konkurenca. še posebej, kadar se uporabljajo javna sredstva. Evropska sredstva so javna naročila zelo pomembna. Oblikovanje Evropskega tožilstva je nekaj, kar pozdravljamo. To se omenja v poročilu in s tem se tudi strinjamo. Še časovnica. Politični cilji morajo biti uravnoteženi, ampak ne smajo biti odvisni od same hitrosti preiskave ali od zakonodaje. Kar želim povedati je, da po našem mnenju ni naša vloga, da komisiji nalagamo, da stori nekaj konkretnega v danem časovnem okviru. Kajti s tem bi preveč politično vplivali reference na Švico ne bi smeli imeti v poročilu v tej fazi. Potem pa je pomembno tudi to, da ohranimo enakopravne pogoje delovanja, da zagotovimo vse podatke iz letalskega sektorja. Zaščititi je treba tudi zmogljivosti potrošnikov, da se obveščeno odločajo. To bi morali vse ohraniti v poročilu. Nasplošno gledano pa, kot sem že povedal, se mi zdi, da smo na dobri poti. Hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo. Bolj, ko se bo to poročilo držalo ključne vloge, ki jo parlament igra na področju politike konkurence, večji bo vpliv in večji bo učinek poročila na koncu. Hvala lepa. Naj povem zgolj to, da imajo poročevalec in poročevalci v senci na voljo pet minut, vsi ostali boste imeli na voljo dve minuti. Hvala lepa za te pripombe. Mislim, da se časovnice dobro držimo, čeprav je prej nisem napovedala. Alfred San, SD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imamo dober skupek predlogov sprememb. Imamo tudi dobro podlago za nadaljne delo, ko gre za te kompromise, ki jih je pripravil parlament. Določene pomembne sektorje zdaj končno prepoznavamo v besedilu in v predlogih sprememb. Zame in za SD je najbolj pomembno, da ohranimo in okrepimo ta najšipkejši člen v verigi na notranjem trgu. Predlogi sprememb v zvezi z Googlom se spet množično pojavljajo že pri prvem predlogu poročila smo o tem govorili. Jasno je, da se v tem sektorju osredotočamo na Google. O tem se je treba pogovarjati na razumen, jasen način. Ne moremo tega kar zanemariti, ker bi s tem se pač delali, da tega neprijetnega vprašanja ni na mizi. Biti moramo dosledni, je pa pomembno, da se v končnem poročilu odrazijo tudi vsi pomisleki. Pri digitalnem sektorju imamo povratne informacije na voljo strani turističnih agencij, ki delujejo preko spleta. Te agencije pravijo, da letalske družbe nalagajo dodatne pristojbine, če se eh, letalske karte kupijo preko turističnih agencij in ne preko letalskih družb. Mislim, da bi morali imeti na voljo ustrezne instrumente, s katerimi bi zagotovili, da bodo lahko potniki dostopali do cenejših letalskih vozovnic, ne glede na to, kje jih kupijo. Potem smo osvetlili tudi vprašanje, ali ima generalni direktorat za konkurenco na voljo dovolj sredstev. O tem je govoril že poročevalec. Strinjam se, da bi morali dodeliti sredstva komisiji v ta namen, sem pa tudi sam uložil nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Zdi se mi, da bi morali zagotoviti strogo preglednost, predvsem, ko gre za smernice in tiste, ki morajo uporabljati te smernice v konkretnih primerjih. Izogniti se je treba situaciji, ko bi generalni direktorat za konkurenco deloval kot sodnik, porota in izvrševalec sodbe. Pri prometu moramo biti izjemno previdni, ko govorimo o tem ključnem sektorju, ki je bistvenega pomena zlasti z vidika gospodarskega preživetja večjih regij v Evropi. Ne smemo odpirati trga zgolj zaradi liberalizacije. Zasebni interes ne bi smel biti cilj sam po sebi temeljni gospodarski interes je treba zagotoviti po dostopnih cenah v vseh regijah v Evropi, še posebej, ko gre za periferne, otoške regije, manj naseljene regije v Evropi. To se, po mojem mnenju, odraža tudi v kompromisih, ki jih je pripravil poročevalec. Ko obravnavamo možnosti za liberalizacijo, pa moramo preveriti, da se spoštujajo vsi socialni standardi, tako za potrošnike, kot tudi za tiste, ki delajo v teh sektorjih. Imamo izkušnje, ki nam reč kažejo drugače. Vesel sem, da v predlogih sprememb ustrajamo na tem, da moramo imeti referenco na konkurenco tudi v kmetijskem sektorju. Cena živil, ki jo plačajo potrošniki, se precej razlikuje od cene, ki jo za isto živilo prejmejo kmetje. V predlogih sprememb in v kompromisih se to omenja, mi podpiramo vse ukrepe Evropske unije, ki bodo zagotovili obstoj malih kmetov in dobrobit potrošnikov. Hvala. Hvala lepa. Sandar Lunes v imenu EKR. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo uspešni ste danes. Rad bi se pridružil kolegom iz ELS in SD in čestitev dragemu prijatelju Ramonu. Ramon opravljaš odlično delo. Včeraj je potekal zelo dober sestanek poročevalcev v Senci. Pripravili smo dober nabor prvih kompromisnih predlogov. Danes se ne bom toliko osredotočil na delo poročevalca, temveč bolj na predloge sprememb, ki še vedno krožijo. Gre za posamezne predloge sprememb, ki jih delno zajemajo kompromisni predlogi, delno ne. Štiri točke. Najprej bi rad podaril to, kar je povedal že kolega Muresan iz skupine ELS. Mislim, da je zelo pomembno, da smo osredotočeni. To je poročilo o konkurenci. To ne sme postati poročilo o obdavčenju, o plačilih ali o Google, če se le da. Ampak poročevalec se mi zdi, da je to dojel, zato cenim njegovo delo in njegova prizadevanja. Še posebej, če si pogledate prvi osnutek kompromisnih predlogov, poročevalec želi zagotoviti enakopravne pogoje delovanja, še posebej je to pomembno z vidika prepovedi izbire selektivnih davčnih ugodnosti. Mislim pa, da se drži področje uporabe tega dokumenta in teh meja ne presega. Imamo pa kar nekaj predlogov sprememb, ki so jih uložili kolegi, ki presegajo to področje uporabe, kar je za skupino EKR zaskrbljujoče. Osredotočiti se moramo znotraj tega poročila na bistvena vprašanja. Druga pripomba, kot je že povedal kolega Murešan, pomembno je, da spoštujemo neodvisnost generalnega direktorata za konkurenco. Vsak ima svoje delo, vsak ima svoje naloge. GD za konkurenco je tisti, ki mora izvajati konkurenčno politiko. Mi oblikujemo politiko, oni jo izvajajo. Parlament sicer lahko poda splošne pripombe o političnem okviru, ampak vzdržati bi se morali pri podajanju sodb v konkretnih primerjih. Zato smo previdni tudi pri tem kazanju s prstom in sramotenju posameznih podjetij in držav. Nam bi bilo ljubše, če bi bila formulacija pri teh vprašanjih bolj splošna. Tretjič, tako kot v številnih poročilih, ki jih pripravlja parlament, tudi tu velja, da moramo spoštovati delo, ki ga upravlja nekdo drug, zlasti, ko govorimo o tekočih zakonodajnih dosjejih poročevalec je jasno izkazal to spoštovanje in ne posega v podrobnosti poročil, ki se še pripravljajo. Je pa kar nekaj predlogov sprememb še vedno na mizi, ki gredo po mojem mnenju predaleč. Predlog o 2CTB, 3CTB, to so očitno davčni predlogi sprememb. To so dosjeji, ki jih še obravnavamo, še posebej pri CCCTB, Potem je tu še vprašanje konkurence v letalskem sektorju. To so dosjeji, ki bi jih bilo bolje obravnavati v ločenih poročilih na to temo. Še četrtič. Enega elementa še niste vključili v kompromisne predloge. Mislim pa, da si zasluži našo pozornost. Gre pa za program ECB-ja o korporativnih nakupih kako to vpliva na konkurenco na notranjem trgu. Še posebej me bega to, da menite, da bi ECB morala skupaj z nacionalnimi bankami preveriti, kako so iz, odločale o selektivnem nakupu korporativnih obveznic. Z gospo Vestager smo se o tem že pogovarjali na zadnje. Obljubila je, da bo o tem še razmislila in da nam bo tudi podala, kakovostne odgovore s tem v zvezi. Po mojem mnenju bi bilo v vsakem primeru zanimivo, če bi komisarko vsaj spomnili na njeno obveznost oziroma njeno obljubo. Tudi v tem poročilu o konkurenci bi bilo to smotrno storiti. Se pa že veselim plodnih razprav. Ena taka se je začela že včeraj. Hvala, gospod Lunc. Nikogar drugega ne vidim v dvorani, vsaj kar zadeva poročevalce v senci, ki jih imam na seznamu, zato odpiram razpravo. Prvo žbere za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da najprej pozdravim skupino novinarjev na akademiji Naša Evropa, inštitut Jacques Delors, se šolajo. Nisem imela priložnosti prebrati kompromisnih predlogov, bi se pa rada vrnila na par predlogov sprememb, ki sem jih uložila. Mislim, da je pomembno, da konec koncev te predloge sprememb vključimo kompromisne predloge. Imam pa še eno splošno pripombo glede bistva letnega poročila z področja konkurence. Seveda se ne spuščamo v posamezne primere, v zadeve, ki so v nacionalni pristojnosti na področju konkurence ali pa v pristojnosti komisije. Ko pa predeljujemo splošni okvir, je pomembno, da vemo, da v letnem poročilu ne moremo podajati ocene primerov ali odločitev, ki jih je sprejela komisija. Tako trdite, ampak meni se zdi to nekoliko groteskno, če smemo uporabiti ta pojem komisija sprejema odločitve v zvezi z Googlom, Appleom in ne vem čem še vse, Evropski parlament pa tega ne bi smel storiti. Mislim, da to ni dobra praksa, ravno nasprotno. V tem letnem poročilu imamo priložnost, da opravimo globalno analizo, natančno analizo sprejetih odločitev strani komisije. Uložila sem kar nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi, naprimer, ko gre za tekočo preiskavo o pogojih izkoriščanja delavcev v podjetju McDonald's ali pa ko gre za vpliv združevanja podjetij Monsanto in Bayer. Mislim, da so to primeri, pri katerih lahko parlament povsem legitimno izraža zaskrbljenost, ker se vendarle vežejo na vprašanje konkurence. Da ne preseže svojega časa za govor več, kot je to še Razumno bi rada povedala, da sem uložila še nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na mednarodni učinek politike konkurence, kot jo trenutno vodimo. Imamo GD za konkurenco, imamo tudi GD za mednarodno trgovino. Mislim, da je bistvenega pomena, da na teh dveh področjih dosežemo napredek, parlament pa mora ukrepe podpirati. Hvala. Želim morda še kdo besedo? če nihče ne želi več besede, bi sama pozdravila Johannesa Leichtenbergerja, generalnega direktorja. Če bi se vi želeli oglasiti ali pa vaši kolegi, vam bomo z veseljem prisluhnili. Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani, če smem, bi se zelo na kratko rad odzval in podal par pripomp. Pozdravljamo ta pregled, ta nadzor ki ste ga izvedli nad politiko, ki jo vodi komisija na tem področju. Podali ste tudi kritičen pregled izvajanja. Komisija in komisarka Vestager smo vsi predani in zavezani konstruktivnemu dialogu z Evropskim parlamentom, še posebej z odborom Ekon in tudi z delovno skupino za konkurenco. Sam bi rad izrazil zahvalo poročevalcu, poročevalcem v senci, pa tudi odboru na splošno za te podrobne pripombe. Zelo skrbno bomo pretehtali to, kar ste pripravili in tudi podali podrobne komentarje s tem v zvezi. Imam pa še eno specifično pripombo. Veseli smo, da Evropski parlament pozdravlja tudi pravočasnost in učinkovitost izvajanja relevantnost, kakovost, hitrost izvajanja. To so parametri, ki jih spodbuja tudi komisarka. V tem prizadevanju nikoli ne moremo storiti dovolj, stalno se moramo prilagajati, izpiliti način delovanja in tudi instrumente, ki jih uporabljamo. Niti en sam ukrep ne more razvezati tega gordijskega vozla delati moramo na trajanju preiskav. Preiskovalni ukrepi morajo biti ciljno izbrani, izboljšati moramo tudi, naprimer, dostop do dosjejev strani podjetij, ki so predmet preiskave, zagotoviti moramo tudi tajna zaslišanja, dostop do dosjejev. Stranke morajo imeti možnost sodelovati v postopkih da bomo lažje reševali primere, ko gre za kartele, ko gre za monopole in tako naprej. Protikartelno izvajanje je vezano tudi na korporativno ravnanje. Torej gre za škodljivo delovanje podjetij, to bi morali prepovedati in tudi kaznovati. Takšno delovanje je invazivno. Sodna praksa upravičeno podarja predvsem točnost naših ugotovitev. Če bi sodna praksa lahko poslala kakršnokoli sporočilo s tem v zvezi v tem trenutku, je, da moramo biti točni ko preučujemo načine, kako bi lahko pospešili postopke, se mi zdi, da ne bi smeli zaupati pretirano zgolj v ene sam element. Ne vem, ko gre za indikativno časovnico, če se bo na koncu izkazalo, da smo se morali veliko bolj pogosto pogovarjati o stroškovni učinkovitosti kot o tem, kako doseči napredek. Vesel sem, da parlament posveča pozornost tudi virom, tehničnim, kadrovskim in finančnim virom GDA za konkurenco. To je zelo pomembno, če želimo še naprej spremljati razvoj dogodkov na trgu in širše. Nekateri izzivi se zelo dobro odražajo tudi v tej razpravi, naprimer big data in umetna inteligenca pa tudi v primeru kupovanja preko Google smo imeli 5,2 terabajtov podatkov, 1,7 milijard iskan je bilo, zato moramo biti pozorni. Še posebej bi vam temu odboru predlagal, da se v prihodnih razpravah o večletnem finančnem okviru in o programih znotraj tega programa posvetite temu vprašanju, kajte to je dobra priložnost za to, da poskrbite, da bo imela komisija na voljo dovolj sredstev za to, da se loti prednostnih nalog. S tem bi zaključil. Pri konkretnih vprašanjih, ki ste jih izpostavili, smo skupaj s kolegi še vedno na voljo za pojasnila, pogovore, informacije. Veselimo se nadaljnega dialoga. Še enkrat najlepša hvala za izraženo podporo, za kritične pripombe in tudi za izraz podpore na področju konkurence. Hvala lepa, odbor je seveda zelo vesel, da ste danes z nami in da je vaša ekipa pripravljena pomagati članom parlamenta pri vseh vidikih dela. Resnično cenimo. Zdaj pa še poročevalec za zaključek eno minuto, Ramon. Hvala lepa, hvala lepa za vse pripombe. Seveda sem pripravljen preoblikovati, na novo napisati kompromisne predloge sprememb. Kompromis sklenemo, ker je toliko različnih predlogov sprememb strani članov. Če se ne uspemo dogovoriti o nečem, se o predlogih glasuje. Smo pa vedno pripravljeni oblikovati širše soglasje, zagotoviti 600 glasov za na plenarnem zasedanju, ker smo tako bolj enotni, močnejši, in bolj demokratični v sporočilu, ki ga pošiljamo komisiji, generalnemu direktoratu za konkurenco in tudi državljanom. Odprt sem tudi do tega vprašanja poimenovanja držav. Toliko davčnih vprašanj naj ne bi obravnavali v tem poročilu, pravite, lahko razmislimo o tem, ampak v primeru konkretnih podjetij res ne moremo zanemariti tega, kar je očitno. Google je bil prvič omenjen že leta 2013, po večjih let razprav, ko je Google še povečal svoj trni, tržni delež z 50 na 95 odstotkov v nekaterih državah v Evropi. Je to uničilo številna evropska mala in srednje velika podjetja. Ljudje iz različnih držav, iz različnih skupin so bili zelo občutljivi na to vprašanje in so prosili, da damo komisiji mandat, da preuči ta primer. Ni zdaj to neka obsesija nas članov, ampak to so resni problemi. Ko se vrnem domov, me sprašujajo, kaj pa počnete v parlamentu. Pripravljamo poročila, pogovarjamo se o konkretnih primerih, ki so tudi prisotni v medijih, v tisku. Obsežne dosjeje imamo na mizah. Ne moremo se pogovarjati, kot da bi delali v nekem steriliziranem aseptičnem laboratoriju. Gre za konkretne primere, s katerimi se ukvarjamo. Hvala za enkrat. Druga izmenjava mnen bo potekala februarja v Strasburu. Takrat bo storjen tudi odločilen korak, da zagotovimo večino in soglasje, ki jo potrebujemo. Hvala. Hvala lepa poročevalcu, hvala lepa tudi vsem, ki ste se danes dopovdne oglasili v razpravi, kolikor vem, se že pogovarjate o kompromisnih predlogih. Upam, da so te razprave plodne. Kar zadeva časovnico, naj vas opozorim, da bi glasovali 21. februarja v odboru, na plenarnem zasedanju pa naj bi to obravnavali do aprila. S tem pa zaključujem razpravo o tej točki in želim ekipi veliko uspeha pri tem, da se poročilo pripravi do 25. februarja. Um, Malce prehitevamo, to se ne zgodi pogosto. Poročevalca še ni, zato gledam, kdo pa je tukaj. Glede na to, da so poročevalci v senci iz največjih skupin tukaj, pa tudi poročevalec. No, skoraj bo 45. Nihče me ne bo kritiziral, ker prehitro začnem. Torej, naslednji dosje je oblikovanje okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji. Poročevalec je Robert Zile iz EKR. Robert, izvoli. Hvala. Okay. Neposredne tuje naložbe ali NTN so sestavni del gospodarstva unije, se prispevajo k razvoju rasti. Pri NTN ne gre le za denar in s tem povezano ustvarjanje delovnih mest, ampak tudi za tehnologije, strokovno znanje, upravljanje in druge dobre prakse, ki jih seboj prinesejo vlagatelji. Hkrati lahko nekatere naložbe pomenijo tveganja, vendar ne pogosto toliko za državo prejemnico kot za druge države članice, ki bi jih nekatere naložbe lahko prizadele, imajo pravico do okvira za izmenjavo informacij in sporočene pomislekov drugim. Trenutno imamo sistem pregleda, ki obstaja v 12 državah. Seveda raven in kakovost se razlikujeta med posameznimi državami. Predlog komisije je pospešeni postopek. To seveda pomeni, da bo to vplivalo tudi na vrsta podatkov, ki jih bomo zbirali v prihodnosti. Prisnutljeni bomo komisiji in zaenkrat že vemo, da je to namenjeno v bistvu zaščiti pred naložbami iz Kitajske. Vedno gredo naše prizadevanja v to smer. Zato sem podal nekaj predlogov, da bi poročilo spremenili. Mm. To bom poskušal razložiti čim bolj na kratko. Želimo opredeliti neposredne naložbe na področju varnosti in javnega reda. Definicija bi lahko bila nekoliko bolj zapletena, ampak mislim, da bomo s tem zmanjšali možnosti za neposredne tuje naložbe, zato ker še vedno obstajajo vrzeli opredelitve bi uporabili takšne, kot jih vidite v mojem poročilu. Nekatera podjetja iz tretjih držav lahko potem vlagajo preko države članice v EU, uporabljajo tako imenovani pristop, ki je posreden. Zato bomo uvedli tudi pregled. Vključiti želimo naložbe vseh tretjih držav, ne samo tiste, ki sem jih omenil prej. vprašanje definicije je zelo pomembno, po mojem mnenju. Pripravljalec mnenja meni, da bi morali dobiti podatke o komisije, o končnih vlagateljih. Razumeti je treba, da moramo podatke zbirati in jih uporabiti na čim boljši način, tako na ravni držav članic, pa tudi na ravni komisije, zato da bi podali predloge in da bi posredovali podatke državam članicam. Še eno pomembno vprašanje. Želimo govoriti o kritični infrastrukturi, kajti javni red je odvisen od lasništva medijev. Določene tuje naložbe v medije lahko vodijo do težav glede javnega reda in miru v določenih državah članicah. To je tudi pomembno vprašanje tudi geografska pokritost in kopenske vode v državah članicah so pomembno vprašanje, včasih je tudi to geopolitično zelo pomembno. Tudi davčne oaze smo vključili, teh je vedno manj, kakor veste, ampak mislim, da se preko davčnih oaz prav tako izvajajo na TNU Evropsko unijo in še naložbe v portfelje, to je zelo zanimivo za določene države članice. Enako velja za določena področja v državah članicah. Potrebujemo preglednost tudi na področju varnosti. v mislih imam NATO in tukaj ne bi smeli imeti tako visokih zahtev. Zakaj? Zato, ker če vlagajo države članice NATO v državah članicah EU, to ne vodi do težav. Včasih to zagotavlja še več varnosti, če torej dobimo NTN iz države, ki je članica NATO, pa ni članica EU. To je politično občutljivo vprašanje, pa vendar želim to predstaviti vam. Mislim, da bi bilo najboljše, če bi našli rešitev skupaj. Zaupnost. Želimo si, da bi ohranili zaupnost teh podatkov do določene mere, če so podatki občutljivi in če ne morejo biti dostopni širokemu krogu ljudi. Zaupnost je torej pomembna. In na koncu želim povedati, da je to sistem pregleda, ki se ne bo končal pri neposrednih tujih naložbah v večini držav članic. Včasih je virov malo za naložbe, tudi v prihodnosti bo morda tako, in še vedno je veliko razlik v bogatstvu med državami članicami, zato bi lahko dopustili nekaj tujih neposrednih naložb, zato da bodo države članice lahko ujele druge. Zato moramo upoštevati vse argumente, ko govorimo o tem doseju. Hvala. Hvala poročevalcu, poročevalci v senci. Ansander, ELS. Je voudrais d'abord euh, souligner. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj najprej pozdravim pomen te pobude, ki jo je podala Evropska komisija. Na to lahko gledamo kot na prvo fazo. Naj vas spomnim na to, da so tuje neposredne naložbe nujno potrebne, da spoh ne gre za vprašanje, ali so potrebne ali ne. Za Evropen države članice so, še kako so. Smo tudi prvo geografsko območje na svetu, ki sprejema največ tujih neposrednih naložb. Evropa je odprta do sveta in mora odprta do sveta tudi ostati, ker je to pomembno tudi z vidika zaposlovanja v Evropi in v državah članicah. Zato se mi zdi, da bi morali biti razumni, ne preveč naivni, zavedati se moramo, da Evropska unija ima v lasti znanje in tudi tehnologijo, ki so edinstveni, vodilni na številnih strateških in nestrateških sektorjih. Zato lahko drugot zbujamo apetite. Ta sistem filtriranja naložb je po mojem mnenju dobrodošel instrument, s katerim bomo lahko zaščitili svojo suverenost, infrastrukturo ter kritično tehnologijo, pa tudi varnost oskrbe. Rada bi se zahvalila poročevalcu hvala lepa za pripravljeno mnenje. Mislim, da je to dobra podlaga za nadaljne delo. Še par pripomp bi imela in nekaj predlogov glede posameznih tematik. Najprej se mi zdi pomembno, da ne omejujemo tega filtriranja na strateške naložbe, temveč da se stvari lotimo nekoliko bolj odprto. Upoštevati bi morali vse naložbe glede samih naložb, kakšen naj bo portfelj naložb. To bi morali izključiti, zlasti, če ne bomo zagotovili naprimer jasnega ravnotežja med eh, deležem naložb strani strateško pomembnih vlagateljev znotraj podjetij. Namreč včasih se zgodi, da tudi če ima nekdo majhen delež v podjetju, ima velik vpliv ali pa je to zgolj prva faza k pridobivanju večjega vpliva. Mislim, da bi morali pri tem filtriranju zagotoviti tudi razlikovanje med posameznimi kategorijami tretjih držav. Zdi se mi, da je to vprašanje, o katerem se bomo še pogovarjali. Sama sem naklonjena predlogu Evropske komisije s tem v zvezi. Namreč ta predlog nam omogoča, da sami filtriramo vse naložbe, ne glede na to, odkot prihajajo. Mislim, da se to trenutno izvaja v vseh državah izven Evropske unije. Vključitev medijev v kritično infrastrukturo, mislim, da je to dober predlog. Po mojem bi lahko šli še korak dlje, lahko bi vključili tudi aeronautični in obrambni sektor. Na koncu pa naj dodam še dve pripombi glede potrebe potem, da oblikujemo izjemno hitre postopke. Države članice in komisija morajo analizirati zadeve v zelo kratkem roku, v izjemno kratkem roku se morajo odzvati. Je pa pomembno tudi, da zagotovimo tesno sodelovanje med državami članicami. Na začetku tedna smo imeli javno predstavitev, na kateri je komisarka povedala, da je zelo težko komentirati, kaj se dogaja na ravni posameznih držav članic, ker nimamo na voljo dovolj informacij. Zato moramo države pozvati, da odigrajo svojo vlogo na tem področju. Predvsem pa seveda potrebujemo visoko raven zaupnosti pri vseh teh informacijah. Ampak zdi se mi, da se tega znamo lotiti na pravi način. Vesela sem, da se bomo lahko še bolj poglobljeno pogovarjali o vseh teh točkah, tako sporočevalce kot poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepi, hvala, da ste se držali svojega časa za govor. Danes ga imate na voljo kar precej, zato hvala, da se res držite časa. Socialisti, gospod Ivan, hvala lepa. Jaz bom še krajši. Thank you. Neposredne tuje naložbe so zelo pomembne v evropskem gospodarstvu. Govorimo o tehnologiji delovnih mestih, prenosu znanja in oblikujejo se številne povezave med gospodarstvom. Neposredne tune, tuje naložbe pa nam seveda pomagajo tudi pri razvoju trgov v Evropski uniji. Zato se mi zdi zamisel Evropske komisije dobra glede mehanizma, s katerimi bi lahko preverjali te neposredne tuje naložbe, kaj te vse nimajo pozitivnih učinkov na gospodarstvo v državah članicah. Vse ne vplivajo pozitivno na projekte v Evropski uniji. Pogosto vidimo, da so naložbe v nasprotju z evropskimi interesi in to celo ogroža evropske projekte. Zato mislim, da je zelo pomembno, da govorimo o državah izvora, torej odkot prihajajo te neposredne tuje naložbe. Države na seznamu sankcij ali države, kjer se pojavljajo davčne oaze, bi morali obravnavati drugače. Mislim, da je tudi zelo pomembno, da se Evropska unija zaveda vpliva teh naložb. To je zelo dobrodošlo poročilo. Veselim se že dela v zvezi s tem. Hvala pa za priložnost, da imamo prvo izmenjavo mnenj. Hvala. Izguje ni nikogar. Lee Venning is Alde je ja, naslednja. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Najprej hvala gospodu Zileju za osnotek poročila. Vključuje številne zamisli, ki krepijo predlog komisije. Naprimer, pozdravljam razširitev področja uporabe na vlagatelje iz tretjih držav, ki vlagajo posredno ali pa jih nadzirajo tuje vlade. V splošnem so neposredne tuje naložbe ključnega pomena za naše gospodarstvo, kajti to pomeni, da imamo več delovnih mest in rasti. Ne smemo biti preveč protekcionistični, kajti v našem interesu je, da nismo, ker smo največji trgovinski blok na svetu. Zagotoviti moramo preglednost in gotovost. Vendar, kakor je povedal predsednik Juncker v nagovoru o stanju v Uniji, nismo naivni glede proste trgovine, vedno moramo braniti svoje strateške interese. To od nas pričakujejo državljani EU. Vesela sem, da je komisija podala predlog za uredbo. To pomeni, da komisija meni, da je tak pristop na evropski ravni pozitiven. Mislim, da se moramo odzvati na tem področju in komisijo v zvezi s tem sprašujem, zakaj bodo podali na svete samo na področju varnosti in javnega reda in miru, drugače pa bo to v rokah držav članic. S tem bi bolje zaščitili interese EU. Sem poročeval v senci in mislim, da bi bilo bolje, če bi imeli možnost, da se odzivamo kolektivno in da skupaj branimo strateške interese EU. Naprimer, ali bi še vedno prodali tisto grško pristanišče v času krize. Kaj pa evropski semester? V prihodnih tednih želim obravnavati ta vprašanja skupaj s kolegicami in kolegi, poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala lepa in hvala za vašo pozornost. Hvala. Molly Scott Cato. Hvala. Nadomeščam Ernesta. Hvala poročevalcu gospodu Zileju za dobro osnov za delo, hvala, da je omogočil razpravo o predlogu komisije. V splošnem to pozdravljamo. Namen je, da pojasnimo koncept eh, nacionalne varnosti in javnega reda. Pogodba omejuje, omejeva, omogoča omejevanje toka kapitala in Evropsko sodišče se je že večkrat oglasilo v zvezi s tem. V četrtem členu predloga komisija še naprej opredeljuje varnost in javni red, vključuje gospodarska merila. Upoštevati moramo, ali je tuji vlagatelj pod nadzorom vlade, vlade tretje države. Komisija prav tako predlaga seznam sektorjev, ki so povezani z varnostjo. S to jasnostjo bi zagotovili več pravne gotovosti za države članice, na osnovi kateri bi lahko blokirali nekatere neposredne tuje naložbe. Harmonizirati bi morali tudi mehanizme pregleda, zagotoviti je treba preglednost in jasne časovnice, zato da upoštevamo komentarje in pravne postopke v državah članicah. Imeti bi morali bolj koherentno industrijsko politiko s pomočjo izmenjave podatkov in medsebojnega nadzora. Strateški projekti so ključnega pomena, zato bi tak instrument lahko pomagal pri izboljšanju koherence in usklajevanja sodelovanja z tretjimi državami, še posebej s tistimi državami, s katerimi imamo sklenjena strateška partnerstva. Naš namen bi moral biti, da bo Evropska unija bolj koherenten partner v zunanjih odnosih in zeleni smo naklonjeni temu. Kar zadeva predlog poročevalca, pozdravljamo prizadevanja poraževalca, pri tem, da bi bilo upravno breme sorazmerno in upravičeno. Evropska unija ima najbolj odprt naložbeni režim v globalnem smislu. Mediji so prav tako med prednostnimi nalogami, to je dobro, dobro je, da upoštevamo tudi črni seznam davčnih oaz, ampak dobro glede na to, kaj se dogaja v zadnjih dneh, Vse bojimo, da svet spodkopava seznam. Mislimo pa, da bi morali spremeniti mnenje poročevalcev pri eni temi in sicer podjetja poštni nabiralniki omogočajo še vedno neposredne tuje naložbe, to želimo rešiti, po našem mnenju bi morali to ponovno opredeliti, več bi se morali posvečati strateškim naložbam. Kar zadeva naš pristop, trenutno manjkajo tri elementi, v predlogu komisije in v predlogu poročevalca. Prvič, jasno mora biti, da mora država članica preprečiti neposredno tujo naložbo, če naložba prihaja iz diktatorskega režima ali režima, ki ne spoštuje človekoljubnega prava in države, ki ne spoštuje, naprimer, pogodb o oboroževanju, kar zadeva državne sklade. Skladi morajo spoštovati načela iz Santiago glede preglednosti in tretjič prav tako ni predvidena vloga v Evropskem parlamentu v postopku nadzora, vsaj ne za enkrat. Komisija bo zbirala letna poročila držav članic in potem bo poglobljeno analizirala NTN, prav tako bodo oblikovali skupino za usklajevanje. Po našem mnenju bi morala komisija vsaj poročati redno, v zvezi s tem v Evropskem parlamentu in predstavniki Evropskega parlamenta bi morali imeti možnost, da se odeležijo sestankov skupine za usklajevanje. To so naši komentarji, poročevalec vsenci, gospod Urtosom pa se seveda veseli sodelovanja z drugimi pri reševanju teh vprašanj. Hvala. Hvala, moli, drugih poročevalcev vsenci ni, zanima me, ali se želi še kdo oglasiti v okviru postopka pritegnite pozornost predsedojoče. Komisija iz GD za trgovino je tukaj, se želi kdo oglasiti. Izvolite, hvala, hvala gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Jaz sem Silvija Bauner iz GD za trgovino, sem namestnica vodje enote, ki je odgovoren za predlog uredbe glede nadzora. Hvala za osnotek mnenja gospoda Zileja mnenje je zelo pozitivno, časa ni veliko, zato se bom omejila samo na dva komentarja. Prvič, kar zadeva spremembo definicije tujega vlagatelja, to je predlog spremembe 13. V zvezi s tem želimo povedati, da kot tujega vlagatelja ne moremo obravnavati podjetij s tujim lasništvom, ki so oblikovana v EU v okviru zakonodaje EU. To je načelo pogodbe. Če je podjetje oblikovano tukaj, ima seveda status podjetja EU. Če pa gre za podjetje poštnega nabiralnika, ki je namenjeno temu, da bi se izognili mehanizmu nadzora, potem lahko države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo takšno tveganje. Specifični člen je namenjen temu v uredbi. In še en predlog spremembe je problematičen. Izločili naj bi določene skupine, kot so države članice NATO. Opozarjamo vas, da delamo po načelu države z najbolj ugodnim režimom, zato moramo vse tretje države obravnavati enako, ne smemo biti diskriminatorni na tem področju nobenih izuzeti ni v zvezi s tem, zato ne moremo vnaprej izključiti nobenih držav. Sveda, države članice, ko opravljajo nadzor, lahko pripravijo ustrezna merila in če je članstvo v NATO eno od eh, meril, potem je to prav gotovo povezano z varnostjo in javnim redom in mirom. Ampak eh, vnaprej pa tega ne moremo izključiti. Hvala lepa in veselimo se že sodelovanja z vami v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Robert Zile, poročevalec. Izvolite. Hvala. Hvala. Vsem poročevalcem v senci, beležil sem si vaše komentarje. Mislim, da bomo lahko našli kompromis na koncu in povem vam, da bom delal zelo konstruktivno. Samo še nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne komisija je govorila o pravnih ovirah, ko smo pripravljali osnutek, nismo poznali vseh vidikov, ampak eh, obenem je nekoliko zanimivo v primeru pravnega stroja iz eh, Paname smo videli, da je en primer povezan z drugim in tako naprej. to so bile vse neposredne tuje naložbe, tako rekoč. Mislim, da bomo morali najti boljšo rešitev, kajti drugače se bomo znašli v težavah, če bomo sprejeli to rešitev. Prepričan sem, da lahko rešitve najdemo. Mislim, da moramo res poskusiti pripraviti kar najboljši sistem nadzora. Tega sistema zaenkrat še ni, vsaj ne v vseh državah članicah. Hvala hvala poročevalcu in vsem, ki ste se oglasili, časovnica. Osnutek mnenja bomo obravnavali. Danes smo ga, 7. februar je rok za vložitev predlogov sprememb. 19. marca bomo predloge sprememb obravnavali, 26. ali 27. marca bomo o tem glasovali v odboru, potem pa kmalo tudi na plenarnem zasedanju. To je časovnica in pogalska skupina naj bi se tega držala. Če le mogoče, dobro, s tem je konec razprave v zvezi z to točko. Naslednja točka je točka razno. Predsedujoča nima sporočil. Želi kdo od vas kaj sporočiti? Ne. Dobro. Zato mi ostane le še to, da vam sporočim, kdaj bomo imeli naslednje seje. Naslednja seja bo v sredo 21. februarja od 9 do 12.30 in od pol treh do pol sedmih in potem v četrtek 22. februarja od 9. do 12.30. Hvala lepa in lep pozdrav!